Buenos días a todas y todos. Pozdravljeni vsi skupaj. Dobro jutro, gospod Napolitano. Veliko veselje mi je in veliko čast, da ste tukaj z nami. Dobrodošli v Evropskem parlamentu. Dobrodošli tudi na tem izrednem zasedanju odbora Libe, torej odbora, ki je zadolžen za državljanske svoboščine in notranje zadeve. To je hkrati tudi srečanje delegacije med Evropsko unijo in ZDA. Tej delegaciji pa predseduje gospod Elmar Brok, ki bo sopredsedoval temu zasedanju skupaj z mano. Vsi se zavedamo, da se soočamo z izjemnimi okoliščinami, v katerih lahko ukrepimo čezatlantski dialog. In Evropski parlament bo pri tem vključen še bolj aktivno kot prej. Lizbonska pogodba bo kmalo stopila v veljavo. 1. decembra se bo to zgodilo in to pomeni, da bo Evropski parlament močnejši kot kdajkoli prej. Ta parlament bo uporabljal parlamentarno diplomacijo in bo tudi odločilnega pomena, ko se bomo odločali o zakonodajnih zadevah. O katerih smo uh, do zdaj govir, govorili oziroma ki so bile omejene na tretji stebr in parlament bo zdaj odločilnega pomena za področje temeljnih pravic, državljanstva, uh, azila, migracij, zunanih meja in tako naprej. Tudi sodno, pravosodno sodelovanje uh, je pomembno področje, s katerim, so, s katerim se bomo ukvarjali, pranje denarja, terorizem, uh, čezmejni kriminal in tako naprej. Grožne so resnične in pripravljeni smo se na to odzvati in sodelovati. Evropski parlament pozdravlja ZDA in novo administracijo predsednika Obame. Šele eno leto je na oblasti. Eh, Ministrstvo za domovinsko varnost pa vodi gospa Janet Napoletano. Ona. Eh, je bila prisotna tudi, ko se je Evropski parlament udeležil eh, srečan na Ministrstvu za domovinsko varnost. Takrat so bili podpisani sporazumi o vzajemni pravosodni pomoči in pa o izgonu. V Madridu je pred kratkim obiskala tudi pomembno konferenco o varstvu podatkov. S tem smo skušali doseči novo ravnotežje med eh, svobodo, zasebnostjo in varnostjo. To vse so prioritete za vse nas tukaj v Evropskem parlamentu. Mnoge teh tem so bile obravnavane tudi na našem odboru. Govorili smo o sistemu SWIFT in gospa Napoletano dobro pozna vse te zadeve. Ve, da je naš odbor zelo aktiven in to je pomembna priložnost, da se skupaj pogovorimo o tem. Sama se je pripravljena vključiti v aktiven dialog, ki se bo začel prav zdaj. To bo tudi zelo dobra priložnost, da bomo partnerjem pokazali, kako smo se pripravljeni vključiti v ta aktiven dialog na podlagi vzajemnega zaupanja, spoštovanja in odločenosti. In seveda vzajemnosti. Gospa Napoletano, dobrodošli, še enkrat izvolite besedo. Hvala lepa. Hvala vam za priložnost, da sem danes tukaj z vami na tem izrednem zasedanju. Hvala vam za možnost, da imam z vami dialog v imenu Obamove administracije. Lahko povem, da imamo občutek, da si delimo skupne vrednote, sploh kar zadeva zasebnost in varnost. Veselim se že, da bomo dosegli skupni dogovor na ravni EU o tem, kako deliti in varovati podatke. Kako sem že povedala, tukaj imamo občutek skupnega sodelovanja, še posebej na področjih kriminala in terorizma. Ta dva pojava žal ne poznata meja in predstavljata del okolja, v katerem smo in bosta še naprej predstavljala del tega okolja. Zato si prizadevamo zmanjšati tveganje, da bi dejansko zaradi tega nastala škoda. Čutimo tudi vzajemno spoštovanje v zvezi s temi vprašanji. V tej dvorani smo ljudje z različnimi zgodovinami, pravnimi tradicijami, kulturami, ampak s skupnimi cilji. Še posebej v zvezi s tem, kako želimo te cilje doseči, to bo preizkus naših sposobnosti v prihodnem, v prihodnem času. Veselim se že današnjega zasedanja in priložnosti za dialog. Odgovarjala bom tudi na vaša vprašanja v zvezi z zadevami, ki nas še čakajo. Hvala, gospod predsednik, za to priložnost in za to zasedanje. Hvala. So. Torej, bomo kar takoj prešli k delu. Nekateri ste že prosili za besedo. Prvi je gospod Karlo Skoljo. Izvolite. Gospod predsednik, tudi sam bi rad pozdravil ministrico Napoletano veliko veselje in čast mi je, da se lahko danes srečam z vami. Pomembno je, da slišimo to, kar imate povedati in da tudi vi nam prisluhnite, kajti dialog vedno temelji na vzajemnosti. Želim biti iskren z vami. Naša pričakovanja od vaše administracije so zelo visoka vendar pa odnos med ZDA in Evropsko unijo ni bil vedno najboljši v času prejšnjih administracij. Imeli smo določene težave z administracijo predsednika Busha, o tem smo razpravljali tudi v Evropskem parlamentu. Govorili smo o sistemu SWIFT, o registru letalskih potnikov in tako naprej. Spomnite se lahko, kaj je o tem povedal gospod Ramsfeld govorili smo tudi o razlikovanju evropskih držav glede podeljevanja vizumov za ZDA, potem smo govorili o eh, dejavnostih CIE in pa o zaporu Guantanamo. Evropski parlament in svet sta pozvala po, k zaprtju zapora Guantanamo. Zelo nas je veselilo, ko smo slišali, da je predsednik Obama napovedal zaprtje tega zapora. poleg tega nas veseli, da je Amerika nekakšen zgled, kar se tiče demokracije in človekovih pravic in boja proti terorizmu in kriminalu. Imamo torej skupne vrednote. Verjamemo v vladavino prava, v spoštovanje človekovih pravic, v mednarodno pravo. Imam pa dve specifični vprašanji za vas. Najprej dostop do dokumentov in tema preglednosti. V preteklosti, ko smo imeli pogajanja med Evropsko unijo in ZDA, je svet Evropske unije eh, onemogočil parlamentu, da bi imel, dostope, da bi imel dostop do teh dokumentov kajti šlo naj bi za željo ameriških oblasti in upam, da ameriška nova administracija ne bo ravnala na enak način, torej kot je ravnala administracija predsednika Busha. Prosim, ne zanikajte nam dostopa do dokumentov, ki so na voljo svetu. Glede podpisa sporazumov v Washingtonu, sam to vidim kot korak naprej. Gospa ministrica, morda bi nam lahko vi povedali, kako vam lahko mi pomagamo pri krepitvi odnosov med ZDA in Evropsko unijo in kako eh, si lahko prizadevamo za praktično izvajanje teh sporazumov. Veliko število poslancev se je javilo k besedi, zato vas bom vse prosil, da se omejite na recimo dve minuti. Vsak ima torej dve minuti. Gospod Diaz Demera, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala tudi vam, gospa Napoletano, ker ste se odločili, da se udeležite tega zasedanja delegacije za ZDA in odbora Libe. Sam bi podprl to, kar je povedal v uvodu predsednik Lopes Aguilar. S tem se popolnoma strinjam. Če eh, vi gledate proti vzhodu in mi proti zahodu, se bomo srečali, vsi vidimo isto morje in to eh, resnično dobro predstavlja potrebo po sodelovanju in dialogu med nami. Rad bi zastavil dve ali tri vprašanje ki nas skrbijo. Eno ni neposredno povezano z vami, ampak vseeno je pomembno. Kongres z demokratično večino, z demokratsko večino je sprejel zakon za 10 eh, dolarjev za vse eh, obiskovalce ZDA. Mislim, da bi tukaj morali uh, uvesti načelo vzajemnosti, da bi tudi američani, ki hodijo v EU, plačali isto. Glede priseljevanja, to je druga tema. Vi ste država, sprejemnica država, kamor prihaja veliko priseljencev. Evropa ravno tako. Pokazali ste zanimanje za naše zakone skupnosti, ali bi lahko tukaj vzpostavili nek okvir sodelovanja, okvir eh, prenosa izkušenj pri tako občutljivih vprašanjih, kot eh, je upravljanje migracijskih tokov, azil, integracija, nadzor nad mejami in tako naprej. Po drugi strani je moj prijatelj Karlos govoril o vizumih. Zakaj se pogajate in ne priznate politike Evropske unije glede vizumov, zakaj se pogajate z vsako državo članico posebej in kaznujete države, kot so naprimer Bolgarija, Poljska in zavrnete eh, več kot 20 odstotkov prošen. Hvala, gospa ministrica, da ste tukaj z nami in hvala za vaše potrpljenje. Gospod Kirkop gospod predsednik, gospa ministrica. Eh, nekaj imamo skupnega, sam sem bil minister za priseljevanje v Združenem kraljestvu in moj sin živi v Feniksu in grem večkrat k njemu na obisk in na ta način spoznavam vašo državo Arizono. Vaše odgovornosti so predvsem nadzor ter varnost državljanov Združenih držav. Ampak zdi se mi, da obstaja problem, ki se tiče vseh nas, ko gre za boj proti terorizmu, naprimer. Prelahko je za nas, da se znajdemo v situaciji, ko določene, naprimer, verske skupine imajo neko težavo in čutijo, tako v ZDA kot v Evropi, kot da so osumljene na nek način zaradi obnašanja ekstremistov in radikalcev. To se dogaja v našem muslimanskem prebivalstvu, ki so večinoma zelo dobri državljani, ki spoštujejo zakon, ampak večkrat morajo plačati ceno zaradi obnašanja ekstremistov islamskih radikalcev. Ne govorim samo o islamu, ampak o celotnem vprašanju, kako bi lahko bolje izmenjevali informacije med ZDA in Evropsko unijo. To ne sme uh, vsebovati nekih predsotkov proti uh, velikim delom prebivalstva. Kako se vi ukvarjate s tem občutljivim vprašanjem pri boju proti terorizmu? Hvala, zdaj pa gospa Ludford. Uh, Hvala, gospod predsednik strinjam se s kolegi in tudi sama sem vesela prisotnosti ministrice tukaj. Tudi sama zelo visoko cenim čezatlantsko sodelovanje. Ampak kot vsi drugi si želim, da bi bilo to sodelovanje varnosti in pravice. In to nas zelo zadeva tukaj v parlamentu. Želim vas vprašati o e, o strategiji izhoda v ZDA. Kako se boste vi tega lotili? Kako se boste lotili te scheme izhoda? Ali je stroškovno učinkovita? Če bi se odločili, da ne boste s tem nadaljevali, me zanima, ali bi bilo možno, da bi z nami delili svoje zaključke glede tega. Kaj ti predvideno je, da bo Evropska komisija podala predlog o nekem sistemu vhoda in izhoda oziroma prihoda in izhoda naslednje leto in zelo nas zanima, kako se ta stvar odvija v ZDA. Radi bi izvedeli tudi, kakšni so vaši zaključki. Drugo vprašanje pa se bolj tiče pravice. Razumem, oziroma tako sem razumela, pa ne vem, če je bilo povsem jasno, glede zakonodaje. In sicer eh, glede vizumskega režima pri izhodu, če s tem ne bomo šli naprej, kako bo potem z sprostitvijo vizumskega režima za določene države. Kaj bi to pomenilo za te države glede sprostitve vizumskega režima in kakšno je stališče kongresa glede tega? Hvala. Gospa Romero Lopez kot zadnja v tem krogu. Sí, Hvala, gospod predsednik. Tudi sama pozdravljam gospod Napoletano tukaj v Evropskem parlamentu. In rada bi ustrajala na temi, ki jo je že izpostavil gospod Kirkop. Pojav mednarodnega terorizma je zelo spremenil običajne parametre delovanja do terorizma oziroma parametre terorizma, ki so jih uporabljale določene države. Z našega stališča je atentat na World Trade Center v New Yorku zelo spremenil situacijo. Problem je preventivna vojna. Če to dvigne jamstva, pa se pojavijo problemi in tukaj bi mi radi uh, več gotovosti. To bi radi poudarili, ne samo zaradi sistema SWIFT. Veliko drugih vprašanj je, kjer se soočamo s temo varstva podatkov. Z našega stališča menimo, da če nimamo nekih konkretnih ciljev, pa so ukrepi pretirani, ti ukrepi potem večkrat niso učinkoviti, še posebej, ko se uporabijo metode, kot naprimer različni profili. To lahko dvigne jamstva, vendar pa ne vodi k učinkovitosti, za katero si prizadevamo. V Španiji imamo določeno tradicijo boja proti terorizmu. In tako lahko se borimo proti terorizmu, s tem, da se tudi spoštujejo eh, pravice in brez uporabe nekih pretiranih ukrepov. Kot sem rekla, se jamstva dvignejo, ampak učinkovitost ni zadostna. In želimo si, da bi si bolje izmenjevali informacije v prihodnosti. To je bil prvi krok vprašanj, zdaj pa bomo besedo spet dali gospe Napolitano za odgovore. Uh, Hvala. Hvala za zelo zanimiva vprašanja. Začela bom z okvirom, ki sem ga želela postaviti za svojo uvodno izjavo in sicer iz česa izvira naš odnos, to je vzajemno spoštovanje in skupne vrednote. Razumemo in tudi cenimo nekatere razlike, cenimo pa tudi priložnost, da poskušamo te razlike rešiti. Kar zadeva dostop do uradnih dokumentov in preglednost. Obamova administracija meni, da je preglednost ena temeljnih vrednot. če so obstajale težave z dostopom do uradnih dokumentov, vsaj strani parlamenta, to je mogoče rešiti in to bomo rešili. Kako bomo izvajali prejšnje tedenska načela, je ključno vprašanje, kajti mislim, da se je treba čim prej premakniti od načel do dogovora in z veseljem bi slišala vaše predloge o tem, kako lahko nadaljujemo, ampak v imenu Obamove administracije lahko povem, da si želimo čim prej doseči napredek. O teh vprašanjih smo v zadnjih letih obsežno razpravljali. Mislim, da obstaja precej dobro vzajemno razumevanje o tem, kaj se mora zgoditi. Veselimo se že vaših priporočil, kako se bomo od 16 načel premaknili do dejanskega dogovora, kar zadeva zakon 10 dolarjev. To je bilo vključeno v osnutek zakona, ki je bil sprejet v obeh domovih. Upam, da bo predsednik to kmalo podpisal. V nasprotju z veliko vašimi državami, Združene države nimajo ločene agencije za spodbujanje turizma in potovanja. Listom pomagali pri dostopu do Združenih držav. To ni splošen sklad Združenih držav, ampak je namenjen samo spodbujanju turizma in potovanj. V tem smislu to ni samo smiselno, ampak sedaj, ko smo v času zmanjšanih proračunov, je to način financiranja. Kar zadeva vprašanje, ali je recipročnost oziroma vzajemnost razumna, želim povedati naslednje. Vzajemnost je vedno urednota, ki jo je treba spoštovati. Kar zadeva imigracije. Sedaj bom spregovorila ne samo kot ministrica za domovinsko varnost, ampak tudi kot guvernerka Arizone, ene večjih obmejnih držav. Bila sem tudi tožilec in tudi glavni zvezdni tožilec. Veliko imam izkušen pri mejah in upravljanju meja in v zvezi z vsemi vprašanji, ki to zadevajo. Spoznam se na obmejno območje in mislim, da je vzpostavitev skupine, ki bi izmenjala najboljše prakse, dobra ideja. Mislim, da bi to bilo zelo koristno za vse nas in če boste to predlagali, potem bomo z veseljem ne samo udeleženi pri tem, ampak z vami tudi delili vso znanje, ki ga imamo. Kar zadeva profiliranja. Še posebej, kar zadeva religiozno ali versko profiliranje. Imamo zakone proti takšnemu profiliranju in proti takšni diskriminaciji. pri policijskih zadevah moramo biti zelo previdni, da ne začnemo izvajati tega profiliranja, kar zadeva izmenjavo podatkov o potnikih. Veliko načinov je za izmenjavo podatkov in s tem zmanjšamo tveganje za nastanek profiliranja, ampak tisti, o katerih imamo informacije, ki so kredibilne in kažejo na to, da je posameznik povezan z teroristično organizacijo ali z kriminalno organizacijo. V tem primeru niso samo podatki pomembni, ampak je pomembna tudi tehnologija in algoritmi, ki jih uporabljamo za to. Naslednja stvar, ki je zelo pomembna, je, da stopimo v stik z različnimi skupnostmi, še posebej s tistimi, ki so morda pod pritiskom, naprimer zaradi dejanj džihadistov. V Ministrstvu za domovinsko varnost imamo direktorat za civilne pravice in civilne svoboščine in njegova naloga je, da prepreči da začnemo profilirati, ampak tudi, da stopi v stik z različnimi skupnostmi v združenih državah. Kar zadeva element izhoda obiska združenih držav, to je trenutno v pregledu, dokument bo kmalo na moji mizi, ni še sicer prispel do moje mize, ampak pričakujemo, da bo odločitev sprejeta do konca leta. Kakor veste ali morda ne, je zakonodaja s prostitvijo vizumskega režima povezana s tem programom izhoda. In če se to ne bo zgodilo, bo sprostitev vizumskega režima odpadla. To je ena od tistih stvari, o katerih moramo jasno komunicirati v prihodnih mesecih. Ne, no, nekoliko več spregovorimo o sprostitvi vizumskega režima, kajte o tem ste veliko spraševali. Vi ste poslanci in mislim, da lahko zato rečem, da je sprostitev vizumskega režima zelo pomembna kot del naših odnosov s posameznimi državami. Ampak v kongresu je veliko ljudi, ki ne sprejemajo sprostitve vizumskega režima kot programa, kot koncepta. To naj bi predstavljalo varnostna tveganja, zato moramo biti zelo previdni pri vprašanjih v zvezi z vizumskim režimom. Kaj ti? vedno obstaja možnost, nevarnost, da pod celoten program spet postavljen pod vprašaj zakonodajnega vidika. Vi ste poslanci in, in lahko vam povem, da moramo biti previdni pri tem, kaj si želimo. Kar zadeva to, kar je povedala gospa Lopez in prekomeren odziv na terorizem, mislim, da to spada pod okvir naše odgovornosti, da dosežemo ravnovesje in da razumemo, da varnosti ne smemo doseči za ceno svobode. Predsednik Obama je bil zelo jasen glede tega, to je povedal tudi v svojem začetnem govoru, da varnosti ne bomo dosegli za ceno urednot, na katerih temelji temeljijo Združene države in tudi druge naše države, prijateljice. V tem ravnovesju moramo objektivno oceniti zahteve, moramo tudi komunicirati, kar počnemo danes, vsaj kar zadeva perspektive. In to zahteva tudi dejstvo, da moramo uporabiti najboljšo presojo pri iskanju poti naprej. Zato si prizadevamo in tudi na, v Ministrstvu za domovinsko varnost v Združenih državah. Uh, Rad bi kolege še enkrat opozoril na časovno omejitev. In zdaj bomo začeli z drugim krogom, ki ga bo odprl gospod Brok. Sam bom še krajši kot dve minuti in druge bi prosil za isto, ker imamo še precej govorcev na seznamu. In resnično vas pozivam, da postavite kratka vprašanja. Naslednja je gospa Henis Plaskrt. Hvala, da ste prišli danes sem. Zelo cenimo vaš obisk. Zelo kratka bom. Glede zakona o desetih dolarjih. Tukaj cenim vaše pripombe in vem, da imate v administraciji tudi druge prioritete, kot naprimer zdravstveno varstvo in tako naprej, ampak še vedno je za nas nenavadno, da nam zaračunajo pri prihodu v ZDA, ko gre za turizem ali obiske. Mislim, da to ne bo omejeno na 10 dolarjev, ampak se bo tarifa povečala na 15-20 dolarjev in to vodi v resnično nenavadno situacijo. Glede tega, kar je povedala gospa Ludford in sicer izhod iz eh, programa za sprositev vizumov. Eh, tukaj že dolgo časa delamo na tem in to je povezano tudi z zakonom realizacije izhodnih, izhodne scheme rada bi o tem izvedela več informacij, eh, še posebej o napredku, ki ste ga dosegli v zadnjih tednih. Mislim, da bo gospa Intveld eh, tudi sprožila vprašanje o PNR. Zanima pa me, ali bi lahko določili nek datum za skupen pregled in to kar najhitreje. Lizbonska pogodba bo hitro stopila v veljavo in parlament bo dobil novo vlogo. Mislim, da je to najmanj, kar lahko naredimo, da ponovno zaženemo to razpravo. Hvala. Ja, ja, dobrodošli v Bruslu in v Evropi. Veseli smo, da ste tukaj z nami. To, kar lahko ugotovimo, je, da smo od predsednika Obame izvedeli, da je boj proti terorizmu ravno tako pomemben, kakor zaščita državljanskih pravic in svoboščin. Nažalost pa moramo ugotoviti, da ko govorimo z vašimi sodelavci, še prav posebej na Ministrstvu za domovinsko varnost, pa tudi ko govorimo s posameznimi demokratskimi kongresniki, da so deloma ukrepe, ki so bili predlagani sedaj, še strožje, kot so bili v času Buševe vlade in za nas to predstavlja nekakšen dvojni pristop, ki ga mi kot Evropski parlament nažalost ne moremo sprejeti. Zato moram prositi za pojasnilo. To velja tako za sistem opustitve vizumskega režima, to velja za načelo desetih dolarjev, to velja za pogajanja o SWIFT-u. Ustrajati moramo pri naših evropskih vrednotah. Veljati morajo evropski zakoni, o zaščiti podatkov, poleg tega pa je potrebno spoštovati tudi državljanske svoboščine in pravice evropskih državljanov. Prosim vas torej za ta pojasnila. Ana Gomes. Like ask... Dobrodošli, ministrica. Zanima me, kakšna je vaša ocena o tem, kako evropske vlade sodelujejo s predsednikom Obamo pri njegovih prizadevanjih eh, za zaprtje Guantanama. Rada bi skoristila tudi to, eh, kar ste povedali o transparentnosti, o preglednosti, ki naj bi bila prioriteta za administracijo gospoda Obamo. Eh, administracija predsednika Obame je razkrila, določene podatke, ki so bili tajni pod administracijo gospoda Busha o skrivnih zaporih in Guantanamu. Zanima me, kakšne so tukaj evropske odgovornosti pri izrednih eh, predajah. Eh, evropske vlade bodo tu storile, kar morajo storiti, ne samo zato, ker gre za človekove pravice, ampak ker je to pomembno za učinkovitost našega skupnega boja proti terorizmu. Na ta način se lahko izognemo uh, dodatnemu rekrutiranju in širjenju terorizma. Eh, eh, ja, najlepša hvala, gospa ministrica, za to, da ste danes tukaj. Mislim, da je to zelo pomembno, še prav posebej, ko gre za vprašanje, ki je zelo pomembno za Evropsko unijo. Tukaj polagamo veliko upanje v Obamovo administracijo. Gre namreč za vrnitev k načelu pravne države, k načelu svobode. Od 11. septembra in v času Buševe administracije je prišlo do poslabšanja situacije, namreč situacija je bila prežeta s strahom in sprejeti so bili številni ukrepi. Po mojem mnenju pa bi bilo zelo pomembno, da se izvede neodvisna preiskava in da Evropska unija sodeluje z ZDA in poskrbi za to, da bodo spoštovane državljanske svoboščine in pravice, da bodo spoštovani eh, pravni standardi in da bo prišlo do vrnitve k načelu, k absolutnemu načelu pravne države in k načelu spoštovanja temeljnih pravic in svoboščin. Mislim, da je potrebno poskrbeti za to, da ne bo več eh, nadzora nad eh, državljani z namenom preventive in zaradi tega je potrebna tudi ocena ukrepov, ki so bili sprejeti, nekateri ukrepi morda niso več potrebni. Potrebno je spoštovati temeljne svoboščine, mislim, da je to ena izmed temeljnih vrednot in zaradi tega so potrebne spremembe na tem področju. Zagotovo imate našo podporo, v kongresu pa imam občutek, eh, da je situacija ista. Prosim, skušajte biti krajši, gospod Tavareši, naslednji. Um Pozdravljeni, gospa ministrica, dobrodošli. Pred enim letom sem bil v Chicagu. In še vedno ne morem pozabiti tega, kar sem tam videl. Zelo me je presenetilo, da je bil izvoljen predsednik Obama. Preden so demokrati izvedeli, da bo on kandidiral, sem tudi sam vedel, da si želim biti takrat v Chicagu, da bi videl, kaj se bo zgodilo. In to sem želel povedati. Sam sedim v levih vrstah Evropskega parlamenta in zelo nas je skrbelo tisto, kar se je takrat dogajalo v ZDA. Evropejci so bili zelo protiameriško usmerjeni, zdaj pa krepimo naše prijateljstvo in to, kar se dogaja v odnosu med Evropsko unijo in ZDA, je zelo dobro. Če bomo lahko gradili na tem, potem bomo izboljšali situacijo. Ima pa nekaj vprašanj. Najprej Guantanamo. ne vem, ali ameriška administracija in voditelji na obeh celinah, ali so vedeli, da zaprtje Guantanama 21. januarja bi vodilo v občudovanje, ki ga evropejci čutimo do predsednika Obame. Moja država je tudi odigrala svojo vlogo pri tem, opravila je vse, kar je bilo potrebno, da bi se Guantanamo zaprl. Torej, 22. januar je simboličen datum, ki ga ne smemo izpustiti. Uradnik Evropskega parlamenta je uh, letel v Mehiko, ampak to letalo je bilo potem preusmerjeno, pa ne moremo izvedeti, zakaj. Morda lahko poveste kaj več o črnem seznamu potnikov, ki potujejo v ZDA. En tak potnik je bil tudi na tistem seznamu in zato je bilo letalo preusmerjeno. Gospa Zdanoka. Yes. Yeah. Tukaj sem. Tudi sama vas pozdravljam. Sem prva iz novih držav članic, ki bo spregovorila In spregovoriti želim o enakosti med državami članicami, kar zadeva režim brez vizumov z združenimi državami. Prihajam iz Latvije in mi imamo sedaj ta režim, ampak gospod Napolitano, ali niste vi mnenja, da bi v prihodnosti lahko ZDA in EU sklenile pogodbo o potovanju brez vizumov. Ali menite, da je to mogoče? Infeld. Sof Infeld, prosim. Yes, thank you, chair. Um, I... Hvala, gospod predsednik. Tudi jaz sem zelo vesela, da ste tukaj, gospod Napolitano. Tudi vaš prehodnik je bil tukaj. In to smo zelo cenili, čeprav smo se močno ne strinjali z skoraj vsem, kar je imel povedati. Ampak veseli smo, da ste sedaj vi tukaj in pozdravljamo nekaj zelo dobrih rezultatov vaše administracije, ampak imamo še vedno nekaj pomislekov, ki so jih že izrazili moji kolegi. Najprej vas želim vprašati o sporazumu PNR. Prav gotovo poznate to zadevo, kajti Lizbonska pogodba bo kmalo začela veljati in ta sporazum še ni bil ratificiran. Prav mogoče se bomo znašli v stanju, ko bo treba zadevo ponovno izpogajati in zanima me, kaj menite o omejitvi namena. Veliko smo govorili o boju proti terorizmu, ampak potniki oziroma podatki o potnikih se uporabljajo za številne namene, ki sploh niso povezani z bojo proti terorizmu. Moj kolega Albertes je govoril tudi o skupnem skupni oceni učinkovitosti politik proti zboju proti terorizmu. Kajti mislim, da potrebujemo več podatkov o rezultatih te politike, kajti tako v ZDA in v Evropi. Govornica je prekinjena. Gospod Brok želi, da konča preko tu dveh minutah. Dobro, pa zelo hitra. Pred 11. septembrom ni bil problem v tem, da je bilo premalo podatkov o državljanih, ampak da je bilo premalo sodelovanja in izmenjave podatkov med agencijami v Evropi in med posameznimi državami. Zato me zanima, ali menite, da se je to izboljšalo in na koncu. Poletje sem preživela v ZDA. Imela sem se zelo lepo, čeprav so morali tam pustiti 10 dolarjev in 10 prstnih otisov. Sedaj ste za to porabili 2 minuti in 18 sekund. Lahko bi tako nadaljevali, ampak ob 12. moramo končati in zaradi tega ministrica morda ne bo imela časa odgovoriti, zato bi bilo koristno, če se držite svojih omejitev. Gospa Sinclair, prosim. Hvala, gospod ministrica, za vaš obisk. Pravkar sem opazila, da imam obroč za ključek, na katerem je slogan gospoda Regana Zaupaj, ampak preveri. V Združenem kraljestvu seveda zaupamo v naš odnos z vami, ampak, kakor veste, 1. decembra bo začela veljati Lizbona. Ampak zanima me, ali mi lahko date zagotovila, da posamežne države, naprimer Združeno kraljestvo, da bodo še naprej priznane kot posamezne države in ne bomo samo državljani EU. Ko bomo prišli v vašo državo, bomo prišli kot državljani Združenega kraljestva in ne državljani EU. In naslednje vprašanje so prošnje za vizume. V Londonu je zelo težko to dobiti, plačati morajo pristojbino. In zanima me, ali im lahko dobim vaše komentarje z uh, istim. Hvala. Zanima me vaše konkretno, oziroma vaš konkretni odgovor na vprašanje, ali je mogoče imeti skupni odbor o presoji zlorab človekovih pravic, ki so se zgodile v Združenih državah in v Ameriki v imenu boja proti terorizmu in zanima me, kakšno je vaše sporočilo trenutnim vladam o tem. Zakaj to sprašujem? V moji državi imam še minuto in pol. V moji državi je trenutno 16 političnih zapornikov, ki pripadajo politični opoziciji, sedaj so že pol leta v zaporu in obtoženi so terorizma to je katastrofa, to je klasičen primer zlorabe človekovih pravic. Ti ljudje sploh niso teroristi, oni se samo borijo proti statusu quo in se borijo proti nepravicam in nepoštenostim, ki se dogajajo v svetu. In niso predvidevali oziroma vnaprej so jih že obtožili boje terorizma in policija, gre v domove teh ljudi, preišče jim hiše brez prič, brez postopkov, nimajo nobenih pravic ali zaporniških pravic. Zanima me, ali lahko poveste ameriškim državljanom, da morajo pritisniti na svoje vlade, da poskrbijo, da postkomunistične evropske vlade s prstom ne kažejo na združene države in rečejo, oni lahko to počnejo in zakaj ne bi mogli več izvajati svojih stalinističnih praks zlorabe pri doseganju političnih ciljev. Državljani ZDA so bili nekoč zelo pošteni oziroma ponosni na to, da je njihova država svobodna in pri tem, ko cenijo svobodo, bi morali spet pristisniti na varovanje človekovih pravic. Oui. El Karaduj, prosim. Ehm, Hvala gospod predsednik. Dobrodošli v Evropskem parlamentu. Sem član odbora za promet in imam dve vprašanje v zvezi s prometom. Prvič, zanima me, ali bomo vzpostavili sistem varnosti na samo eni točki. Torej, potniki bi morali skozi varnostno kontrolo samo enkrat, ko pridejo na tranzitno letališče, in stopiti oziroma se ukrcati na naslednje letalo, to bi lahko povzročilo nekatere komplikacije. In zanima me, ali bomo dosegli skupno strategijo za varnost na letališčih in tudi skupni pristop in skupno časovnico v zvezi s stvarmi, kot so prepoved tekočin in tako naprej. Ali se strinjate s tem in ali bi tudi vi želeli videti, da se uvede je te varnostne kontrole na eni točki in zanima me vaše mnenje o tem. In naslednje, želim spregovoriti o blagu, o tovoru, kakor veste, je bil sprejet zakon, ki govori o tem, da je treba ves tovor, ki pride v ZDA, sto odstotno pregledati. To je nemogoče izvajati, to stane zelo veliko denarja in tudi ni učinkovito. Mislim, da je to celo neoporabno. Kakšno je vaše mnenje o tem, kako bi lahko to naredili bolj prožno, zato da bo trgovina med ZDA in EU neogrožena? Zato, da nam ne bo treba sprejemati usporednih ukrepov v EU za blago ZDA, ki pride v Evropo. Mikrofon, prosim. Se upravičujem. Secretary, you have the floor. Beseda je vaša. Uh, well, I'm, I'm willing to... Uh... Gospa Napolitano. Poskusila bom povzeti odgovore na vsa zelo zanimiva vprašanja, ki ste mi jih postavili v tem krogu. kar zadeva odnos med programom izstopa in sprostitvijo vizumskega režima, bomo čim bolj jasno komunicirali, kaj ti vem, kako to vpliva na odnos z EU. Kar zadeva skupni pregled PNR-ja, mislim, da smo se že pogovarjali, da bi to izvedli lani. Ta pregled je bil odpovedan strani tistih, ki naj bi prišli v ZDA in ta pregled izvedli iz kakršnega koli razloga že. Zadovoljna sem s tem predlogom, z veseljem bi se dogovorila za datum za takšen pregled danes. Mislim, da bi to bilo zelo koristno. O veliko stvarih v zvezi s PNR smo že razpravljali. Ljudje sedaj vidijo, kako se to uporablja in kakšne so omejitve v zvezi s tem. In zato je veliko pomislekov sedaj pomirjenih in z veseljem bi se dogovorili za ponovn datum izvedbe tega pregleda PNR. -a. kar zadeva pomisleke gospodar. Štrausa o tem, ali je Obamova administracija sprejela kakšne spremembe v primerjavi z predhodno administracijo, povem vam lahko, da je predsednik Obama jasno sporočil, da želi biti aktivn partner skupnosti držav, da razume globalno vlogo in globalne odnose, ki vladajo v današnjem svetu. Ampak, ne glede na ta splošna načela, moramo skupaj delati na reševanju določenih vprašanj. Nekatera vprašanja so enostavna, nekatera pa ne. Zato moramo še naprej si prizadevati za reševanje teh vprašanj. Zelo pomembno vprašanje je vprašanje SWIFT-a pri tem. Želimo preučiti financiranje terorizma in upam, da bomo o tem še lahko razpravljali. Mislim, da je to zelo pomembno za mednarodno varnost, pa tudi za varnost nas vseh. Kar zadeva zaprtje Guantanama, predsednik je dal ukaz, ki še vedno velja, ukaz o zaprtju tega zapora. Prizadevamo si, da bi postopoma zaprli zapor in Guantanamo je bil bolj orodje za novačenje kot karkoli drugega in zato so to vprašanja, s katerimi se moramo ustrezno spopasti. Nekatere vaše države so že izrazile pripravljeno sprejeti nekatere zapornike in tega sem zelo vesela in Združene države se že pogajajo z nekaterimi drugimi državami, da bi sprejeli nekatere druge zapornike. Nekateri pa bodo seveda pred sodiščem v ZDA in postopki bodo potekali v skladu z zakonom. Postavili ste tudi zanimivo vprašanje o tem, da si ne bi smeli prizadevati zato da bi videli, kdo bo šel dlje, kar zadeva državljanske pravice. Strinjam se, ampak mislim, da tega ne počnemo. Mislim, da poskušamo odkriti, kako lahko imamo učinkovito varnost, ki minimizira tveganja, ob enem pa spoštuje tudi civilne svoboščine posameznikov. To je zelo pomembno za združene države in tudi za vse vas. Številni ste spregovorili o umiku neučinkovitih ukrepov in o tem, ali so določeni ukrepi dejansko nepotrebni. S tem se ne ukvarjamo, da bi imeli neočinkovite ukrepe, ampak težko je meriti nekaj negativnega. To je ena od težav, ki jih bomo imeli. Naprimer, nekateri ukrepi, ki smo jih sprejeti, kaj morajo storiti potniki, preden gredo, se ukrcajo na letalo. Kaj smo s tem dosegli? Ali smo dejansko preprečili kaj. To moramo tudi upoštevati. Kar zadeva vprašanje letala, ki je moralo spremeniti svoj let. Mislim, da si bomo ogledali podlago za to spremembo leta in mislim, da je to bilo izvedeno prav, ampak to je vse, kar bom trenutno povedala. Kar zadeva različne, različne situacije sprostitve vizumskega režima v državah članicah, mislim, da smo lani dodali sprostitev vizumskega režima za sedem dodatnih držav članic EU, ampak v okviru zakona ki ga moramo izvajati. Zaenkrat še ne moramo tega sprejeti za vso EU. Zadeva mora potekati po posameznih državah članicah. Kar zadeva uporabo sporazuma PNR in to, ali bi to morali izpogajati na novo, zato ker se podatki zlorabljajo, lahko povem naslednje. V okviru sporazuma so podatki. Se podatki lahko uporabljajo samo za oceno terorizma in organiziranega mednarodnega kriminala. In uporaba je omejena in bi morala biti omejena samo na to. Ampak, kakor sem že povedala, mislimo, da je pregled PNR-ja nekaj, kar bi morali storiti. In smo tudi pripravljeni to storiti. kar zadeva vprašanje gospe Sinclair, da v zvezi s tem, da ob obisku ZDA uporabi svoje nacionalno, nacionalne identifikacijske dokumente. Mislim, da se to ne bo zgodilo. To, da bi bilo izdajanje vizumov preveč naporno, preveč drago. Vizume izdaja naš State Department. Ampak, seveda si želimo potovanj, aktivnih interakcij in vedno več ljudi prihaja v ZDA in imajo tudi osebne izkušnje. In to pomaga pomiriti nekatere pomislike, nekatere skrivnosti, ki morda veljajo o ZDA. Zato bomo vaše sporočila prenesli State Departmentu. Kar zadeva vprašanje o varnosti na enem mestu v zvezi z letalskim potniškim prometom, mislim, da je to zelo zanimiva zamisel. Zaenkrat se mi zdi, da je to bolj želja kot nekaj, kar bi lahko kratkoročno dosegli, ampak to je zelo zanimiva zamisel, da bi spodbujali premike ljudi in da bi to delali s pravim ravnovesjem. Vaš komentar bom sprejela in tudi o njem razmislila, kar zadeva zahtevo o 100-odstotnem pregledu vsega tovora. Strinjam se z vami, da to ne da veliko dodane vrednosti, glede na stroške, ki jih vključuje. To sem predlagala že našemu kongresu, to sem. Potrdili so me v uvodni predstavitvi in še vedno me podpirajo. V zvezi z varnostnimi ukrepi bi morali vsi početi enako osredotočiti bi se morali na tveganja in na to, kaj lahko storimo in kar bi morali storiti za zmanjševanje tveganj. Ne živimo v balonu, ki bi bil popolnoma brez tveganja. Tveganja se bodo pojavljala, ampak reševati jih moramo na sorazmeren način in to velja tudi za pregled. Tovora. Hvala. Hvala. Hvala za uvodni govor in tudi za odgovore na vprašanja. V pomembnem tednu ste prišli v Evropski parlament, kajti v tem tednu je bila Lisbonska pogodba ratificirana, začela bo veljati 1. decembra. To pomeni, da bo Evropska unija imela več pristojnosti, še posebej Evropski parlament na področju pravnih in notranjih zadev. Združene države so vedno v ospredju. In vesel sem, da ste prav ta teden prišli sem in pozdravili, priznali ta razvoj dogodkov in strinjam se z vami, vedno moramo najti ravnovesje med varnostjo in osebno svobodo. Tukaj imamo različna mnenja, mi in vi, pa tudi mi med seboj. Kako ste videli, podobno zagotovlja tudi v kongresu. Zgodba je torej podobna in mislim, da moramo najti ustrezno ravnovesje, ampak poskrbeti moramo za naslednje. Sovražniki svobode ne bi smeli praznovati oziroma se veseliti tega, da gremo predaleč na področju varnosti. Ne smemo omejevati osebne svobode. Pred dvema ali tremi leti sem opisal Guantanamo, zato vem, o čem govorim. In Treba je preučiti tudi gospodarsko vprašanje, kar zadeva pregledovanje, zato mora biti zadeva tudi v gospodarskem smislu sorazmerna, če preučujemo varnostna vprašanja, zato da to ne bo vplivalo na trgovino. Z novo Lizbonsko pogodbo je pomembno tudi to, da Združene države EU obravnavajo kot entiteto, kot eno entiteto. To bi bilo dobro, še posebej v zadevi v zvezi s prostitvijo vizumskega režima, gospod Obama, pa tudi vi, kot ministrica za domovinsko varnost, zadevo obravnavate drugače kot v preteklosti. Politika, ki se je izvajala prej, ne vodi do rezultatov in ne koristi nikomor. Prav tako menim, da Mislim, da problem ni samo administracija, ampak gre tudi za drugačno mnenje kongresa. Zato je naša naloga v čezatlantskem dialogu in v odnosih med različnimi odbori, naša naloga je razviti ta dialog med Evropskim parlamentom in kongresom. Na tej ravni bi morali imeti razpravo, ki bo koristna morda tudi za administracijo, da bi dosegli skupna stališča. In to je predlog, ki smo ga danes slišali, da bi imeli seminar o sprostitvi vizumskega režima in o varnosti podatkov. To bi bila dobra zamisel in ko se srečamo s kolegi v decembru, bi bilo dobro, da bi našli več načinov za to, da bi poročevalce v odborih združenih, eh, družnih odborov združili ali navezali stike z njihovimi kolegi v odborih. ZDA, zato da bi prej izmenjavali mnenja med poslanci, zato da bi pomagali pri gospodarskih vprašanjih, pri vprašanjih finančne zakonodaje po vrhu G20. Hvala lepa, gospa ministrica, da ste bili tukaj in da ste nam pomagali razsvetliti določeno vprašanje. Thank you.